Obrazložitve glasov današnjega glasovanja bo potekalo jutri. Ravno tako bomo glasovali o tistih točkah na enem redu, o katerih danes nismo glasovali. Torej, nadaljevali bomo jutri natančno tam, kjer smo danes ustavili. Ravno tako imate na voljo zapisnik včerajšnjega zasedanja. Ma kdo kakšno pripombo, ne, s tem je zapisnik sprijet. Prva točka na dnevnem redu je ura za vprašanja predsedniku komisije. Prvo vprašanje bo zastavil gospod Manfred Weber v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod predsednik, najprej bi eh, rad povedal, da sem vesel, da smo vsi srečno prestali evakuacijsko vajo in da smo se vsi srečno vrnili v poslopje. Rad bi vam zastavil vprašanje v, v imenu naše stranke V sredozemlju smo videli zelo tragično sliko, vidimo na tisoče ljudi iz Severne Afrike, ki bežijo v Evropo, videli smo veliko smrtnih žrtev, kar smo lahko le močno opazovali na televiziji. Torej, mi se soočamo v Evropi z skupnim izzivom beguncev iz Severne Afrike in severnoafriških držav. Torej, zanima me, če komisija, še posebej Frontex, ima ta dovolj veliko finančnih sredstev, zato da se odzovimo na dogodke v teh državah in če imamo pravno podlago za to, da Evropa lahko ukrepa na evropski ravni v sredozemlju. Drugo vprašanje, kako potekajo pogovori z državami izvora, z Egiptom, z Tunizijo? da bomo eh, dobili dobre izide teh pogovorov. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Weber. Vsi globoko obžalujemo dogodke, ki so se zgodili in izgubo veliko življenj. Strinjam se z vami v tem, da moramo bolj odločno ukrepati na tem področju. Kot veste, se je Evropa takoj odzvala. Namenili smo milijon evrov, oziroma 180 milijonov evrov za humanitarno pomoč. Ravno tako naše agencije upravljajo z velikim pritiskom predseljencev. Zelo pomembno pa je, da evropske države sodelujejo s tretjimi državami in se skupaj potrudimo za rezultate. Moramo pa storiti še več in res je, potrebujemo dosti več sredstev za Frontex. Za naloge Frontexa moramo sprijeti mandat, ravno tako moramo države članice pokazati solidarnost tem, da damo na voljo potrebna sredstva, inštrumente in zato potrebujemo sodelovanje držav članic. Najlepša hvala. Še drugo vprašanje? Najlepša hvala, gospod predsednik, za vašo oceno če menite, da potrebujemo več sredstev za Frontex, me zanima, če. Kaj menite o tem, da so države članice do sedaj bile zelo malo pripravljene za to, da dajo več sredstev? Sedaj imamo škatlo z orodi, ki jo podpira države članice, vendar pa eh, države članice še vedno niso povsem pripravljene povečati sredstev za Frontex. Mislim, da ta razprava poteka tudi v Evropskem svetu, ki bo 23. in 24. tega meseca. Države članice morajo sprejeti predlog za okrepitev Frontexa. Istočasno pa menimo, da je treba dati na voljo več logističnih sredstev, več avionov, več letal, več ladij, več plovil in tako dalje. In tega pa seveda ne moremo financirati z evropskim proračunom. Mislim, da za to obstaja politična volja, vendar pa je to treba storiti na koordiniran način. Komisija si že prizadeva za to, komisarka Malmström zelo trdo dela za doseganje tega in sodeluje z državami švencami. Torej 23. 40. kot sem že povedal, bo Evropski svet in mislim, da se bo to potrdilo. Istočasno pa potrebujemo sodelovanje s tretjimi državami. Sam sem bil v Tuniziji, tam sem spregovoril s predsednikom vlade. Obljubili so nam sodelovanje in že sodelujejo, sedaj pa potrebujemo pragmatične, logistične dogovore z njihovimi blasmi in našimi agencijami. Zgleda, da po požarnem alarmu niso vsi uspeli priti nazaj v dvorano. Sedaj ima besedo gospod Vrhovstad za vprašanje. Vidim, da je veliko kolegov ostalo na požarni vaj. Spoštovani kolegi, Oleven je včeraj napovedal zelo veliko pomembnih ukrepov v komisiji. Omenil je mehanizem za reševanje Dejal je, da z, s tem mehanizmom dobim možnost za kredit in da moramo ta mehanizem dati na voljo tudi na sekundarne trge. In to bomo storili z, z različnimi krediti, svopi, torej, da jim pomagamo državam članicam, da dosežemo zopet oceno 3 ajo. Napovedal je tudi, da bo komisija ocenila možnost za uvedbo evroobveznic. Torej, končno pa smo prišli do tega. Moje vprašanje se glasi, gospod predsednik, lahko potrdite, da je to tudi uradno stališče komisije, se opravičujem, gospod predsednik. Kot drugič, smo pod velikim časovnim pritiskom. Zanima me, če boste predlagali te spremembe v mehanizem za reševanje na svetu čez dva tedna. Hvala lepa. Lahko potrdim, da je vse, kar je dejal komisar Ren, tisto, kar uživa mojo popolno podporo. Torej, ne bom ponavljal to, kar je že dejal komisar kar zadeva ISM. E sedaj smo v fazi ustanavljanja tega mehanizma. Kot eh, veste, bo kmalo prišlo do dogovora in upam, da bomo na svetu dobili politično odločitev za podporo. Seveda pa veste, kakšno je naše stališče glede evrobveznic. To ni nič novega. Evropska komisija že vrsto let, vključno z mojimi predhodniki, zagovarjajo to idejo. Realnost pa je, da države članice do sedaj še niso sprejele tega predloga. Evropska komisija je predlagala mutualizacijo dolgov in večina držav članic evroobmoča je to zavrnila. Mislim, da je prišlo do napredka, zato da se premišljuje o različnih opcijah in komisija bo seveda predlagala te opcije. Sami smo vedno bili mnenja, da je ideja evroobveznic bila zelo privlačna zamisel, vendar pa še nismo v tej fazi. In kar moramo storiti sedaj, je osredotočiti se na mehanizem ISM. Gospod predsednik, mislim, da kriza evromočja še ni konec, zato moramo poiskati dodatne inštrumente In dodatni inštrument je to, kar je predlagal uh, Oli Ren. Torej, da zamenjamo slabe obveznice v majhni količini, z obveznicami z oceno 3A, pa naj gre za evro območje, evro eh, obveznice, za evropske agencije, karkoli že. Torej, ideja evroobveznic je pomembna in ideja tega inštrumenta je tisto, kar je pravi način za napredek. Gospod Verhošta, naša komisija deluje kot kolegi. Seveda je lepo, da se strinjate s tem, kar je dejal komisar Ren. To pravim tudi sam. V našem letnem poročilu bo komisija predlagala takšne intervencijske posege na trg. Nažalost se države članice s tem niso strinjale. Lahko pa vam potrdim, da delujemo v to smer želimo posegati na trg, vendar pa mislim, da se moramo sedaj osredotočiti na ISM in pregledati vse možnosti za evro obveznice, če seveda države članice želijo storiti ta korak. Gospod Zahradil, najlepša hvala. Gospod predsednik, govoril bom češko. Pane predsedo Baroso, Eh, jak víte moje skupina je složena převážně z nečlenů eurozóny ale. gre zlasti za vprašanje evroobmočja za tiste ki niso člani evroobmočja evroskupine. Eh, kot je bilo rečeno, ne gre za to, da evro ne bi bil uspešen. Naše gospodarstva so zelo povezana in niti si ne smemo privoščiti neuspeha. Ampak kljub temu so naši občutki sedaj mešani. Uh, dobimo zelo različne znake glede tega, kaj se dogaja. Svet pravi ena, eno, Evropska centralna banka nekaj drugega, mednarodni sklad pa spet nekaj tretjega. Neko, ima neko tretje stališče, tako da imamo vtis, da gre vedno za neke politične vtise, eh, ki presegajo in prevladajo nad gospodarskimi. Tako bi tudi morali obravnavati taj trge, ko gre za uh, prestrukturiranje državnega dolga, me zanima, kakšno je stališče komisije, ali bi še vi vedno raje videli, da se podelijo vedno večji zneski tem državam, vedno kar brez konca in brez omejitev, da bi pomagali državam, ki so se pa znašle v nekih težkih situacijah, ki so v bistvu na robu brezna, oziroma ali. Eh, se zdi, da bomo postali malo bolj razumni pri tem in uh, dobili drugačno stališče. Hvala. So, uh, all, uh, Najlepša hvala, gospod Zahradil, kot veste. Gospodarske težave ne obstajajo samo v evroobmočju. Tudi tiste države, ki niso v evroobmočju, so na programu za pomoč Evropske komisije in Svetovnega denarnega sklada. Kot veste, pogovori še potekajo med Evropsko centralno banko, Evropsko komisijo in državami članicami, zato da dobimo čim boljši odziv. Kot veste, ne dobimo vedno dogovora med strokovnjaki za najboljši možni odziv. Te pogovori še potekajo. Treba je priznati, da gre za zelo zapleteno zadevo razsežnost je res enkratna in to seveda zahteva prizadevanje za konvergenco. Evropska komisija je zelo previdna pri tem, kako obvešča o tem, kajti nekatere teh vprašanj so zelo občutljiva za trg. Prestrukturiranje dolga ni odgovor za vzpostavljanja fiskalne vzdržnosti v državah članicah, če se hočejo z, soočiti z problemom prekomerne zadolženosti. Hvala lepa. Gospod predsednik, so predsedujoči Kon Pendit. Eh. Gospod predsednik, gospod Barozo, priznam, da drži, da vedno ne razumemo stališča Evropske unije. In tudi vi ste že odgovarjali na to vprašanje, pa kaj je povedal Troje, najprej glede prestrukturiranja tukaj moramo končati s tem, kaj ti vemo, da v določenem času bo pač potrebno prestrukturirati tudi grški dolg in to zato, ker pač moramo dati grški vladi možnost, da ponovno pridobi zaupanje in da grška družba uh, je tista, ki bo najprej treba prestrukturirati, kaj ti v Grči trenutno nihče nikomu ne zaupa. Uh, kot tudi ne zaupa v vlado. In dokler vlada ne bo mogla ponuditi neke perspektive prebivalstvu in ne samo nekega vrčevanja tako dolgo in ne bo uspelo ponovno zagnati gospodarstva. Verjamem, da bi v teh razmislekih komisije morali predvsem vključiti tudi to, da je potrebno ponovno zagotoviti zaupanje grškemu prebivalstvu. To je pogoj sine qua non za sprejmanje pogojev in ukrepov. S temi pokrepi vrčevanja ne uspemo zagotoviti nekega ritma te družbe in to je zelo nevarno, bi lahko bilo še bolj nevarno. Pa še ena zadnja stvar. Utaje davkov. Ali bi lahko Evropa pomagala Grčiji tudi na tem področju? Imamo banke v Avstriji, Luksemburgu, Cipru in pa tudi Švici, kjer so grški računi, zakaj ne bi te zamrznili? E, ponovno se govorimo o tajnih računih, tako da bi potem grška vlada vedela, odkot prihajajo te otaje davkov. Tako da bi bilo konec temu. Govorimo, da treba to končati, pa jim ne pomagamo, gre pa za naše banke, evropske banke, ki skrivajo to. Hvala. Najlepša hvala. Skoraj dve minuti se upravičujem, da vas moram pozoriti na to. Uh, monsieur, uh, Gospod Konbendit. Ja, drži. Res je problem davčnih utaj v Grčiji, čeprav po mojem mnenju to ni vzrok uh, za te glavne grške probleme. In tukaj sedaj delamo na področju boja proti tajnim bančnim računom, kot veste. Vse države članice, kot tudi Švica, so se že marca 2009 obvezale, da bodo izvajale standarde OECD, ki pomenijo, da morajo zagotoviti strezne informacije na zahtevo drugih držav, takrat, kadar. Uh, Eh, bi, ne, bi, bi šlo za takš, te vrste informacij. Mi v komisiji smo tudi to vključili v naš predlog za sodelovanje na tem področju in od 18. Eh, marca 2011 eh, bo to veljavo naprej. Vprašanje tajnih računov bi tole želeli rešiti na pravni ravni v Evropske unije ampak eh, mora, pri tem bomo morali zagotoviti popolno izmenjavo informacij tudi med davčnimi upravami. Eh, že sedaj države članice sodelujejo, zagotavljajo informacije Grčiji na področju eventualnih davčnih utaj. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik Biski. Se upravičujem, ni več dodatnega vprašanja za vas, ker ste porabili vse čas, ki ste ga imeli na voljo. Se upravičujem. <laughs> ok, we'll receive. Well, please. Izvolite. Sam bom skrajšal svoj govor zaradi kolegijalnosti. Gospod Baroso, imam kratko vprašanje. Zelo me veseli, da ste obravnavali internet tudi na forumu G8. Vendar pa se sprašujemo, zakaj se močni ukvarjajo z internetom je to enkratna tema ali boste o tem sedaj stalno govorili na teh srečanjih? Ideja predsednika uh, Sarkozija po mnenju odlična, kajti internet je globalni pojav in vsi želimo, da bi ta bil odprt. Menimo, da je to bil velik prispevek na področju znanosti, znanja in svobode. Hkrati pa je tudi cilj interneta lahko takšen, da prihaja do izlorab naprimer, da lahko prije do zlorab otrok. Nekateri, eh, tudi strokovnjaki kaznivih dejanj, se izkoriščajo internet. Tako da bi bilo tudi to zelo zanimivo pri tistih, ki so ustvarjali to pobudo, eh, naprimer, eh, tudi tisti, ki vodijo te velike družbe, kot so Google in pa Facebook, gospod Zucker, Zuckerman, tudi torej njih to močno zanima. Mi želimo ohraniti eh, vso to svobodo in pa potencial, ki zagotavlja internet. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi več varnosti. Tako da bo eh, vredno tudi v prihodnosti internet še vedno na dnevnem redu, so sedene skupine G8. Hvala lepa, gospod predsednik. sam namenjam veliko pozornosti temu vprašanju, zato me zanima, če nas boste obveščali o nadaljnih pogajanjih v zvezi z internetom, kajti to je ključnega pomena za prihodnost. V bistvu se nismo pogajali. Šlo je zgolj za izmenjavo mnen, splošno izmenjavo mnen, neke vrste brainstorming. Potem je bila tam tudi konferenca, tako imenovani E8, torej E8, ker eh, so bili tudi prisotni različni drugi akteri, predstavniki industrije in teh družb. In eh, mi smo torej vprašali te odgovorne predstavnike torej teh velikih podjetij na področju interneta, kako oni vidijo prihodnost te industrije. Mi pa smo na svoje strani, različni člani G8, predstavili svoje pomisleke in interese in kako mi to vidimo. Nismo pa imeli nekih pogajanj v smislu Eh, tega, da bi iskali neke konkretne rezultate. Hvala. Hvala lepa, so predsedujoči Nigel Farage. Gospod Barroso, zelo uživamo v razpravi o evro. Vsakič, ko rečemo, da država potrebuje reševalni ukrep, pravite, da ne. Sedaj se je to že tretjič eh, zgodilo. Vendar pa vam zastavljamo vprašanje, ki je mogoče dosti bolj resno kot to ne glede na to, kar se dogaja v Grči, na Irskem, na Portugalskem do sedaj, imamo najbolj resno vprašanje dolgov in soverenosti. Tu je integriteta Evropske centralne banke. Veliko krat opozarjamo, da ne morete zagovarjati v takih količin svojega lastnega dolga, gospod Baruso boste končno priznali, da je sedaj dolg in integriteta Evropske centralne banke pod vprašanjem? Ne, tega ne morem priznati. Mislim, da je Evropska centralna banka zelo verodostojna inštitucija, katero se upravlja zelo modro in inteligentno. Neodvisnost Evropske centralne banke spoštujejo vse države članice evroobmočja, kot vsi vemo, obstajajo težave v evroobmočju, kar pa ne zadeva samo e, države evroobmočja. In problem zadolževanja ni izključno v tem območju. Tudi Velika Britanija ima prekomerno zadolženost. Vendar pa je res, da se soočamo s takšnimi problemi, kajti imamo prvič tako veliko monetarno unijo, ki zahteva posebno institucionalno ureditev. Zato se sedaj trudimo za celovit odziv in Evropska centralna banka je del tega odziva za čim večjo stabilnost v evroobmočju. Samo včeraj je analitični center eh, Open Europe dejal, da je Evropska centralna eh, banka dala dolg 190 milijard evrov grški državi in grškim bankam. To pomeni, da bo zgubila 4,25 odstotka eh, celotnega kapitala. Boste to priznali ali boste zagovarjali gospoda Junkerja, ko pravi, da situacija v Evropoču ni tako resna in da boste lagali v javnosti? Kot prvo, ne lažem. Evropska komisija je vedno zelo dosledno informirala in obveščala vse o situaciji. Situacija je težka, to smo odkrito dejali že od vsega začetka in se ne pretvarjamo, da so stvari rožnate. Verodostojnost Evropske centralne banke je odvisna od evropskih vlad, zato da storimo vse za stabilnost evropskega evroobmočja. Seveda ne dvomim v stabilnost evroobmočja, niti v verodostojnost integriteto Evropske centralne banke. Ravno tako ne dvomim v zmogljivost Evropske centralne banke, ravno tako pa ne dvomim v vsa prizadevanja za to, da damo vsa jamstva Evropske centralne banki za to, da deluje v našem imenu. Seveda je tam velika zadolženost. Imamo pa dosti več evropskih centralnih bank v državah članicah, ki so v dosti slabšem položaju kot Evropska centralna banka, ki je mednarodno spoštovana inštitucija. Najlepša hvala, gospa Nikol Sinclair. Hvala lepa, gospod eh, predsed predsedujoči. Imamo vse evropske stranke vendar pa smo videli, da ne obstaja nobenega konsenza. Vidimo, kakšno je stališče Nemčije do Libije, kakšen je odziv glede šengenskih meja Francije. Zanima me, kako boste uvajali in zahtevali izvajanje evropskih politik s tem, da bodo države članice spoštovale vse demokratične načela, ne pa da svoje interese uvajajo unilateralno. Odkrito povedano, ne razumem vašega vprašanja. Smo unija 27 demokratičnih držav. Imamo skupno zunanjo politiko in na tem področju smo se dogovorili, da bomo soglasno sprejemali odločitve. Če se države članice soglasno ne sporazume, potem nimamo nobenih možnosti za to, da usiljujemo odločitev državam članicam. To pomeni, da popolnoma spoštujemo demokratičnost, ne samo naše mi, ampak tudi držav članic. Mi mislimo, da je v interesu Evropske unije in evropskih državljanov, da evropske države delujejo skupaj in enotno na področju zunanje politike. Res pa je, da tudi večje države članice nimajo pristojnosti za to in dovolj moči, da delujejo na različnih ravneh, vendar pa skupaj imamo dovolj pristojnosti in da bomo s tem dosegli več konvergence tudi na področju zunanje politike med našimi državami članicami. Additional question. Yeah. Um, the first thing i mentioned was pan european parties. could you tell me and explain to me why should taxpayers. no zanima me zakaj naj bi sponzorirale politične stranke na kateri ra koli ravni. pa še eno vprašanje v zvezi s catherine ashton. vem da se običajno ne udeležuje sestankov komisije ali je to dobro običajno? No, dve vprašanji ste zastavili. Evropske stranke, kot veste, so pomembne enote pri pogodbi. Tako je bilo določeno v pogodbi, ki je bila ratificirana. In seveda gre za evropske subjekte, ki jih lahko kot take tudi sponsoriramo. Drugo vprašanje povezano s Katrin Ashton ni samo podpredsednica komisije, ampak je tudi visoka predstavnica. Njeno delo je polno izzivov in zastopa Evropsko unijo, zato veliko potuje, več kot drugi člani komisije. Močno si prizadeva biti prisotna na sestankih, vendar pa člani komisije niso tam kot predstavniki držav, ampak predstavljajo Evropsko unijo. Ko zauzamemo svojo funkcijo, moramo podpisati izjavo, da ne zastopamo svojih držav poskušamo biti neodvisni od naših držav in zastopamo splošni javni interes. Združena kraljestva dobro zastopamo tukaj in v drugih vseh inštitucijah. Zdaj pa gospod Martin Šulc. Hvala lepa, gospod predsednik. No, Malce sem zamudil, se opravičujem. gospod Baruso. Glede na resno situacijo, ki jo doživljamo v Evropski uniji, bi vam rad zastavil naslednje vprašanje. Leto 2008 je bilo leto globokih bančnih kriz. Leta bančna kriza je povzročila leta 2009 eh, gospodarsko krizo. Leta 2010 je prišlo zaradi um, kapitalizacije bank do proračunskih kriz. S tem je prišlo do večeralnih ukrepov, ki jih zahteva Evropska unija v nekaterih državah članicah in to je pripeljalo do dramatičnih situacij v teh državah. Obstaja nevarnost, da bomo leta 2011 in 2012 po bančni gospodarski in proračunski krizi uvideli še socialno krizo. Zanima me, če je komisija pripravljena za to, da skupaj razpravljamo o tem, kako bomo preprečili zaradi premalega financiranja socialno krizo, še posebej v tistih državah članica, ki so posebej prizadete zaradi proračunske krize. Torej, da razpravljamo o tem, kako bi lahko izboljšali situacijo socialnih zavrvanj in da razpravljamo o evro obveznicah za to, da bomo dobili finančna sredstva, da poskrbimo za rast in za delovna mesta v najbolj prizadetih držav šanca. Euh, Danes je komisija sprejela priporočilo za vsako 27 držav in potem imamo tudi glavno, krovno sporočilo, kjer smo obravnavali to vprašanje, ki ste ga po postavili. To je zelo pomembno za nas. Dobro vemo, da je, so ukrepi vrčevanja, ki so potrebni zaradi to, da bi zmanjšali deficit in pa dolg, eh, zelo zahtevno. Hkrati pa menimo, da vsak evro, ki ga sedaj porabimo, v interesu dolga, evro, ki ga nimamo za bolnišnice, socialne storitve, izobraževanje, socialno varnost itd. To je tisto, kar je problem, to je tisto pravo varčevanje in zato se moramo še dodatno potruditi, da bomo konsolidirali proračune, spostavili zaupanje, hkrati pa, da bomo izvedli strukturne reforme, zato da bomo povečali konkurenčnost, oziroma konkurenčnost in da bomo postali tudi bolj trajni. In Verjetno boste lahko prebrali ta dokument, ki smo ga danes sprejeli. Mi smo veliko govorili tudi o trgu dela, o, o tem, kako je povečali udeležbo trgu dela in to razširili na vse politike. Tako da bo sedaj vsaka država imela dovolj manevrskega prostora, da bo to lahko upoštevala in razširila. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek KHDI. Upravičujem se. Vaše vprašanje je bilo dolgo, minuto in 52 sekund in zmanjkalo vam je časa. Enako kot za gospoda Kombedeta in gospoda Zahradila, ki jima nisem dal možnosti zastaviti dodatnega vprašanja. Zdaj pa postopek catch the eye. Well, Tukaj imamo določena pravila, gospod predsednik. No, se opravičujem še enkrat. Postopek catch-the-eye, kot rečeno. Vrh G8. Najprej gospod Marko Skurja. Eno minuto. Grazie, presidente. In realtà io non volevo intervenire sul. Hvala lepa, gospod predsednik. No, v bistvu se nisem hotel oglasiti v zvezi z vrhom G8, ampak eh, sem se želel navezati na enega od odgovorov gospoda Barosa, povezane s kulturo. Imamo veliko programov na voljo Evropske unije, ki ciljajo na mlade ljudi. Um, imamo program Use in Action, program za vseživljenjsko učenje, ki vključuje številne mlade ljudi. Imamo veliko forumov v Evropski uniji, ki omogočajo mladim, da se počutijo evropej, evropejce. Mikrofon za govornika, prosim. Uh, well, uh, no, tukaj imamo temo na dnevnem redu in tema je vrh G8. Izvolite, nadaljujte, kolega. No, vidim, da gre za težave pri komunikaciji. No, rekel sem, da Glede na stališče komisije, me zanima, kakšna je usoda vseh teh programov, ki se bodo kmalo iztekli. Mislim, da moramo to obravnavati tudi v našem odboru za kulturo. Kako bo komisija nadaljevala s temi programi od leta 2014 naprej? To zelo zanima vse zainteresirane in tudi mlade v naši državi. Interes komisije za vse, kar se nanaša na spodbojanje kulturne dimenzije Evrope in pa izmenjave. Temu smo vsi zelo eh, privrženi in eh, pogovoril sem se tudi že z glavnimi akteri na tem področju. Kaj bomo storili? Pred, do konca tega meseca bomo predstavili predloge za vse sektorje, tudi za kulturo in seveda bomo podali tudi pomembne predloge na tem področju nameravamo racionalizirati sisteme, hkrati pa bomo še vedno ohranili ambicioznost teh programov, tudi te, ki ste jih vi navedli. To so tisti najpomembnejši programi za Evropo državljanov, Evropo, ki priznava tudi vred, druge vrednote in vrednote kulture. Uh, Hvala lepa. Gospa Latvert. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. No, držala se bom teme na dnevnem redu. Predsednik Barozo, komisija je včeraj sprejela svežen ukrep za boj proti korupciji, ki stane Evropsko unijo 130 milijard evrov. Velik, velik delež proračuna to zajema. Zanima pa me, kako je v zvezi z indeksom za transparentnost pri korupciji. Ali ne bi bilo dobro, če bi korupcijo obravnavali tudi na vrhu G8? edino referenco, edin sklic na to je bil pri državah v razvoju. Niste omenili tega, kako morajo bogate države obravnavati to vprašanje pri sebi doma in pokazati vodilno mnogo ali nismo s tem zamudili priložnost, da govorimo o podkupovanju in korupciji. Zlasti zato, ker je ena od držav G8 na 154 od nekako 800 držav na seznamu uh, v, tega indeksa transparentnosti. No, indeks o korupciji je bil tema obravnave tudi, ko smo govorili z voditelji Afriške unije, pa tudi na našem vrhu lani, novembra, decembra. Ko prihaja do korupcije, moramo vedeti, da je nekdo, da gre za dve plati. Nekoga se podkupuje in nekdo podkupuje. Tam sem omenil, tudi komisiji sem omenil neko dobro novico, da ko gre za transparentnost povezavi s surovinami, pri primerih, so ti indeksi koristni, ker pomagajo narediti razvidno, kaj se uporablja. Zato smo to bolj obravnavali v okviru držav v razvoju. Hvala. E, mister... Hvala. Zdaj pa gospod Peter Vandalen. Meneer Barroso, u sprak zojuist. Predsednik Barroso. En u zei dat de Europese Centrale Bank is onafhankelijk. Govorili ste, te, da je Evropska centralna banka neodvisna. Ampak ECB eh, e ni neodvisna, ko gre za njeno ravnanje tej krizi. Namreč eh, gre za to, da je kupila več deset milijard eh, evrov dolga in sedaj, ko govorimo o nujnem prestrukturiranju grškega dolga, se sprašujem, kaj boste storili, da bi se izognili temu, da bi Evropska centralna banka z obema Kaj bo storila, da se bo izognila temu problemu? Uh, ECB, e e Evropska centralna banka, je neodvisna. To vam lahko zagotovim. Tudi pogodbe zagotavljajo neodvisnost. In tudi z pravnega vidika je neodvisna. V sedemletnih izkušnjah na tem položaju, kjer sem, se veliko ukvarjam in veliko sodelujem z ECB-em in tudi s predsednikom te banke ki pravi, da, nam, da ne potrebuje naše podpore pri svoji neodvisnosti. Ker pa zadeva prestrukturiranje, moram reči, da obstajajo različne možnosti. Tako pravijo analitiki. Seveda preučujemo vse plati, ki se pojavljajo v razpravi. Stališče komisije pa je bilo jasno povedano. Menimo, da prestrukturiranje ni alternativa za prizadevanja držav samih za fiskalno konsolidacijo in strajamo pri tem stališču. Zdaj pa Ilda Figurejdo. Hvala, gospod predsednik. Tudi v zvezi z vrhom G8, predsednik komisije. Zanima me, Zakaj je bilo vprašanje reguliranja finančnih trgov ponovno preloženo, zlasti kar zadeva različne davčne oaze, ki bi jih morali ukiniti in preprečevati in pri izpeljanih finančnih instrumentih? Bančne ustanove in druge denarne ustanove so izgubile svojo verodostojnost. In to so težave, s katerimi se srečujejo naprimer Irska in Portugalska in Grčija. Tukaj smo uvedli stroge varčevalne ukrepe, ki se jih morajo držati predvsem navadni delovni ljudje. Mislim, da to povečuje izkoriščanje in na kratki in srednji rok pomeni več revščine, večjo izgubo delovnih mest in menimo, da je to samo sebi nasprotno in je v nasprotju vsemi načeli, tudi načeli iz pogodbe. No, gospa Figrejdo, moram reči najprej nekaj v zvezi s finančno ureditvijo trgov. Vrh G8, kot veste, je ključni forum za upravljanje in vodenje na tem področju. Ta vprašanja smo obravnavali na vrhu G8. Tudi sam sem postavil vprašanja v zvezi s finančnimi transakcijami in davki na finančne transakcije v povezavi z razvojno pomočjo. Moje stališče je jasno. Jaz sem za davek na finančne in kapitalske transakcije in upamo, da bo komisija prav kmalo predstavila svoje predloge v zvezi s tem. Govorili smo tudi o evroobmočju, naša stališča so znana. Menimo, da brez ustreznih reform ne moremo slediti ciljem, ki so nam skupni, namreč gre za socialno tržno gospodarstvo. Gospod Baroso, na vrhu G8 ste govorili tudi o zavezanosti sosedski politiki v sredozemlju. Tudi sami ste rekli v imenu evropske politike, da se zavezujete oziroma dodeljujete 1,4 milijarde evrov v ta namen. Ampak mislim, da ni prav, da gre ta denar samo za jug. V okviru 1,25 milijard je, bilo, je bil večji delež namenjen jugu, ne toliko vzhodu. Mislim, da moramo obem sosednjim regijam nameniti enako pozornost. Zanima me, kako boste zdaj še več pozornosti namenili obema regijama, tudi južnemu sredozemlju. Hvala. Uh, Gospod Sarjo Solski, ne bom odkrit. Mislim, da je najpomembnejše vprašanje to, da potrebujemo obe regiji, ne pa da si konkurirata jug in vzhod. Vprašati se moramo, kako jim bomo pomagali in to učinkovito. Naš pristop pri reviziji sosedske politike je jasen. Ne dodeljujemo sredstev na ravni vzhoda ali juga, ampak na podlagi napredka, ki ga dosežejo naši partnerji v smeri reform. Kar pomeni, damo več za več. Če naredijo naši partnerji več, bodo dobili tudi več, ker si to tudi zaslužijo. In ne moramo samo reči, država A ali dobi manj kot država B. Ne, vsaka država mora dokazati, da si zasluži pomoč in v tem primeru bomo izpolnili zaveze tudi za vzhodno sosedsko partnerstvo, pa tudi za naše sosede na sredozemlju. Zdaj pa gospod Srnes. Hvala lepa. Moje vprašanje je povezano s prejšnjim in pa s vašim odgovorom. Govorili ste o pomoči, ki jo boste namenili zlasti novim razvijajočim se eh, arabskim državam, na, tudi zasedanju na vrhu GV, G8 je bilo govora o tem, da bo šlo približno 15 milijard evrov strani EU in držav, eh, držav članic. Govorili ste tudi o pogojih in zvezi s tem bi rada nekaj vprašala. Ta pomoč je torej pogojena z določenimi merili. Svoboda združevanja, eh, tiska, izražanje boja proti korupciji, neodvisno sodstvo itd. Vse ta merila, ki zelo dobro poznate in uh, tudi to povezano z vojsko in policijo, ampak zanima me, kdo bo oceneval vse te arabske demokracije, novo nastajajoče države, kdo bo oceneval spoštovanje teh meril. Ali bo naš parlament v celoti pridružen v um, to, ali se spoštujejo do, a, uh, pogoji, oziroma ali bo imel t, uh, sumo, zgolj svet neko diskrecijsko pravico pri tem. Ideje. Naša ideja, in upam, da se strinjate, je, da bi komisija morala biti tista, ki bo tukaj vodila to nalogo. In dejansko sem zelo ponosen, da bo komisija s pomočjo visokega predstavništva tudi predstavila načrt za to partnerstvo z demokracijo v Severni Afriki in eh, oziroma Južnem sredozemlju, eh, partnerstvo za deljeno blaginjo. In kot smo tudi videli na strani sveta, tudi oni vidijo to, da bi bilo dobro, da bi komisija vodila to delo. In komisija je seveda odgovorna pred parlamentom, tako da lahko zgolj pozdravim interes in vsa prizadevanja parlamenta, da bi tesno sodeloval pri tem delu. Mislim, da je to, kar se trenutno dogaja v arabskem svetu, strateško za nas, eh, pa tudi nasplošno za demokracijo v svetu, za eh, razvoj sveta, pa tudi za nas ne samo za to, kar lahko mi storimo za druge, ampak tudi za našo družbo, ki lahko podpre uh, razvoj demokracije pri sosedih. To je pomembno in lahko zgolj pozdravim interes parlamenta pri tem. Zdaj pa gospod Nikolaj Salavarkas. Hvala, predsednik. Bral sem gospodarske podatke za leto 2009. Po tem je bilo 58 milijard dolarjev mednarodnega BDP-ja. vključenega v monetarno politiko, ampak po, enem, po drugi strani govorimo o novih dolarjih, ampak ne izdajamo novih valut. Gospodarstveniki se ne strinjajo prav v velikem številu stvareh, ampak zdaj se strinjajo o tem, da se izdaja in dodeljuje preveč posojil in da nam to ne bo pomagalo izboljšati makrogospodarski položaj, zaradi tega, ker smo v precej globoki recesiji. Euroobveznice, gospod predsednik, ali se vam zdijo to sredstvo za to, da bomo se soočili z velikimi spremembami, ki jih bo kmalo. Veliko. No, res, da govorimo tukaj bolj o vrhu G8, ampak nekaj tem je povezanih tudi z vrhom. Gospod Baroso, ja, lahko se odzovem na to vprašanje s tem, da rečem, da je stališče komisije v zadnjih letih odprto in simpatizira z euroobveznicami. Tudi moji predhodniki so že predstavili idejo o euroobveznicah, ampak dogovora med državami članicami še ni bilo. Države članice so se zdaj dogovorile za evropski mehanizem stabilnosti, ki naj bi bil prva svetovna finančna institucija, najpomembnejša, kar zadeva finančno moč. In mislim, da se moramo osredotočiti na to zdaj pri naših prizadevanjih. S parlamentom in državnem, državami članicami pa zdaj moramo govoriti o različnih možnosti za euroobveznice, če seveda obstaja pripravljenost držav članic, da preučijo to možnost. To je seveda zelo odločilnega pomena. Hvala, gospod predsednik, da ste odgovorili na to vprašanje, ki predstavlja povezana z, z vrhom G8. Gospod Brons, eno minuto. Uh, G8... Nedavni vrh G8 je želel povedati, da je Egiptu in Tuniziji namenil 40 milijonov dolarjev za to, da je prekinilo diktature v teh državah. Ampak mislim, da tu ne gre samo za premik v demokracijo, temveč tudi v tržno gospodarstvo. Želijo, da bi tudi te države izkoristile koristi globalizacije, če lahko tako rečem, in da bi omogočile naložbe tudi držav iz vrha G8 v teh državah. Ne nasprotujem temu, da naj bi prejemnice pomoči vzpostavile demokratične institu institucije, ampak ne vem, če je prav, da rečemo tem prejemnicam, da morajo uvesti tak in tak gospodarski način delovanja. Mislim, da je sicer prav, da omogočimo demokratično izbiro? Hvala za to vprašanje, vendar bi vas prosili, če ste lahko nekoliko počasnejši pri zastavljanju vprašanj. Gospod predsednik. Strinjam se, da. Strinjam se s perspektivo, ki je bila sprijeta na vrhu G8. Mislim, da moramo odpreti družbe, pa tudi gospodarstva. Te države so naši sosedje. Najboljši način, da jim pomagamo, pa je tudi preko trgovine. Če bodo gospodarstva teh držav in same družbe ostale zaprte, pa ne bodo mogle trgovati, ne bodo mogle povrniti pomoči oziroma ne bodo mogle obstati. Če moramo, da lahko vam pomagamo, če boste odprli gospodarstvo. Vidimo celo, da je napredek teh držav tesno povezan z njihovo zmogljivostjo, da se vključijo v globalno gospodarstvo. Poglejte si Azijo, celo države, ki, kjer še ni demokracije, pa so se vseeno odprle, lahko sodelujejo pri globalnem gospodarstvu in tako to koristi njihovim državljanom. Zdaj pa gospod Albertini. Hvala, gospod predsednik. Predsednik Baroso, zadnja deklaracija iz vrha G8, kar zadeva bližnji vzhod, pravi, da so pogajanja edini način za dolgotrajno rešitev konflikta med Izraelom in Palestinom. Ne sme biti enostranskih ukrepov, ki lahko ovirajo napredek in reforme. Evropska unija je pomemben akter v vrhu G8. Ali podpirate to deklaracijo? Ali ste obvestili tudi palestinsko stran, ki namerava eh, uvesti enostranske ukrepe v Skupščini Združenih narodov? No, glede mirovnega procesa za bližnji vzhod se ne spomnim nobenega vrha, kjer ne bi omenili tega vprašanja. Ponovno smo poudarili, da je treba nadaljevati s tem mirovnim procesom in da je treba priti do učinkovitega zaključka tega procesa. Vsi smo pohvalili nov dosežek, novi sporazum, ki se nam zdi velik korak naprej. Veliko pa je bilo odzivov na same podrobnosti te vizije če sem odkrit, obstaja kar nekaj različnih pristopov v vrhu država vrha G8, kar zadeva meje iz sporazuma. Nekaj pomislekov je bilo omenjeno tudi v zvezi s tveganji glede palestinskega prizadevanja, da bi enostransko zaprosili za priznanje na naslednji skupščini Združenih narodov. Mislim, da bi morala Evropa upam, da bo imela skupno stališče v zvezi s tem. In o tem smo se tudi pogovarjali. Malika Bernarab Atu. Euh, Hvala. Gospod Barozo, države G8 so odločile, da bodo podelile 40 milijard dolarjev Tuniziji in Egiptu, to smo že slišali. Evropska unija bo zahteva več preglednosti in sledljivosti, kar pomeni boljše upravljanje svoje pomoči, poudarja štiri temeljne točke. Najprej zagotavljanje demokracije, preglednosti v sodelovanju na področju razvoja, drugič, da zagotovijo spoštovanje človekovih pravic, hkrati pa tudi povečati vlogo in kapaciteto uh, organizacije civilne družbe in da se organizira reforma sodnega sistema pomoči s tem, da bi se bolj vključil tudi Evropski parlament. Gospod Barozo, Evropska unija mora garantirati, zagotavljati tudi to, da bo eh, ljudstvo, ki mu je namenjeno ta pomoč, to pomoč to dobro sprijelo. In kakšne korake ste sprejeli z tem? Hvala. Hvala, gospa poslanka. Povedali ste rom tisto, kar jaz mislim. Tako da se lahko samo strinjam z vami. Sedaj bomo to izvajali. To bomo naredili preko različnih inštrumentov. Preverili bomo, da so obveze, ki so jih sprejele partnerske države podprete in da se izvajajo eh, in da odločno izvajajo. Lahko rečem, da seveda bo tudi komisija s pomočjo svojih služb, pa tudi visoko predstavnica imenovala posebnega predstavnika za to regijo in eh, da bo potem leta sledil vsem tem programom. Vznotraj tega dialoga bomo lahko pomagali tem državam, tako da bodo lahko krepile tudi vdeležbo civilne družbe. Lahko povem, da sem nedavno bil v Tuniziji, tam sem se srečal ne samo s predsednikom republike, ampak tudi predstavniki civilne družbe, organizacijami žensk, sindikati. In videl sem, kako pomembno se jim zdi naš angažma, ne samo preko vlade, ampak tudi civilne družbe. In še enkrat, ko sem rekel že gospe, da sem nes. Mislim, da je uh, tudi angažma vsega parlamenta zelo pomemben v zvezi s tem. Tako da bi se lahko pogovorili tudi z člani različnih uh, strank. Hvala. Sakos. To boli, kjer je brodre. Kjer je brodre, s tem prošati se najdi stočijo, kdo si zdi, da je ti babi. Na zadnjem zasedanju G8 sta se pogovarjali o globalnem gospodarstvu. Dogovorili ste se o prizadevanjih, da bi javni izdatki bili bolj vzdržni in da bi se tudi borili proti brezposobnosti. Vse to je tudi eh, potrebno storiti za družbo in državljane. Pa poglejmo si za, naprimer, Grčijo. Nedavno je na tisoče državljanov šlo na ceste eh, in ulice okoli parlamenta in protestiralo. So obupani, nihče jih ne vodi ker sami so prišli in zahtevajo neke nove možnosti. Verjetno se strinjate, gospod predsednik, da nobena politika ne more biti učinkovita, če je ne podpre javnost. Ta politika v Grčiji je omejena na to, da se izčrpa uh, eh, to vrčevanje in uh, eh, zato dansko gre. Tisto osrednje politično vprašanje in kakšno sporočilo bi poslali tem ljudem, ki z velikim dostojanstvom in pa na miroljuben način izražajo svoje stališče in si želijo svetlejšo prihodnost za sebe in za svoje družine. Hvala. Najprej bi raz izrazil svojo solidarnost grškemu prebivalstvu. Vem, da je zelo težko za njih, da so se znašli v težkem položaju. Verjamem pa tudi, da je odgovornost političnih voditelj tako na evropski kot na nacionalni ravni, v vladi ali v opoziciji, to, da pokaže, kaj je potrebno, kaj mora država storiti. Brez fiskalne konsolidacije strukturnih reform Grčija, se Grčija te krize ne bo rešila. Realnost torej je, da so potrebni neizogibni boleči ukrepi. In vsak, ki govori nasprotno temu, laže grškemu prebivalstvu. Zato jaz pozivam grške voditelje in politike, da odkrito razložijo prebivalstvu težke izbire in prebivalstvo na logi, ki čakajo prebivalstvo. Mi bomo to podprli. Bil sem po svetu tisti, ki sem podprl do znižanje obresnih mer za Grčijo, ko gre za posojila, ki jih namenjamo Grčiji, hkrati pa bodimo odkriti. Grčija mora tudi sama narediti svoj del teh prizadevanj. Ne morejo kar večno živeti s tako visoko ravnjo dolga. In to je tisto pošteno sporočilo, ki ga moramo posredovati vladi, opoziciji, pa tudi nam v Evropi če želimo pomagati državi. Še zadnje vprašanje, John Barton. Uh, thank you, uh, Hvala, predsednik Varoza. Vesel sem, da ste na vrhu G8 tudi omenili vprašanje problemov evromoča. To je kriza, vsi vemo, da gre za to. Ampak kot prejšnji govorniki Menim, da imajo številne težave. Težave, na primer, v Madridu smo to videli, ko so ljudje protestirali, v Lizboni so demonstrirali in potem je tukaj še Grčija. Ali že ni sedaj nastopil čas, gospod predsednik, da uh, eh, sostanete, poveste resnico in rečete, je tudi opcija in sicer to, da te države zapustijo evroobmoče. To je edina pot ven, po mojem mnenju. Hvala. Hvala lepa. Jaz uh, močno spoštujem vse demokratične države, tako da ne morem jaz državam reči, kaj naj storijo. Seveda pa vemo, da Grčija ne namerava zapustiti evroobmočja. Stalno sem v stiku z grškimi oblastmi, tudi z opozicijskimi strankami in to, zato vem, da ne želijo zapustiti evroobmočja. Verjetno bi si kdo želel, da bi zapustili evroobmoče, ampak tudi vaša država ni evroobmoče in mi to spoštujemo. Ampak ta država je predana evropskemu projektu, ima težave in mi želimo pomagati. Ampak še enkrat, ne smete biti ideološki, ko gre za evro. Realnost je, da obstajajo države izven evroobmoča, ki imajo vsaj primerljive probleme. Naprimer Islandija, ki ni članica evroobmoča in je bankrotirala. Bodimo odkriti. Islandija ena od najbogatejših držav na svetu pred finančno krizo, seveda, bogata na prebivalca. In tudi v EU imamo države, ki so soočene z enakimi težavami zaradi zelo visokih izdatkov. Tako da realnost je, da evro ni problem. Problem je visoka raven dolga oziroma proračunskega deficita. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste bili z nami to uro in da ste odgovarjali na ta zelo eh, zahtevna vprašanja. Hvala tudi vam vsem. S tem smo zaključili to razpravo. Thank you.